zapisnik tudi potrjen. Spoštovane kolegice in kolegi, na časni tribuni pozdravljam delegacijo iz ameriškega kongresa, gospod Cliff Stearns, ki je so predsedujoči transatlantskemu dialogu zakonodajalcev in njegovih sedem kolegov je z nami. Dobrodošli. Veseli me, da ste tu z nami v Evropskem parlamentu. Kolegi iz ameriškega kongresa so tu v okviru transatlantskega dialoga zakonodajalcev v soboto in nedeljo so skupaj s kolegi iz našega parlamenta, iz delegacije za odnose z ZDA v Kobenhavnu v okviru zasedanja omenjenega dialoga obravnavali aktualne zadeve in danes bodo zvečer tudi sodelovali na posebnem zasedanju odbora za zunanje zadeve, kjer bodo zaključili s svojim delom. Pristojni organi Republike Francije so me obvestili o izvolitvi naslednjih oseb s 16. majem 2012 v Evropski parlament. Gospod Erik Andrieu bo nadomestil gospoda Kadrija Arifa. Gospod Jean-Jacques Bisep nadomesti gospoda Pascala Confana in gospod